Mes chers collègues, il est 20 heures. Kolegicin, kolegi, eh, ura je 8 in prosim vas, da sedete na svoja mesta. La séance est... Začinjamo sejo. Torej, um, prosim, da me, mi oprostite, ampak nekako mi je ugasnil uh, glas. Um, imam cmok v grli, grlu, bi rekli. Frog in the throat po angliško. Ta seja je izredna seja. In sicer je seja namenjena pomembnim glasovanjem. Najprej. Eh, sprašujem, ali eh, se strinjate z dnevnim redom, ki vam je bil predložen. Da, hvala. Naslednja točka so sporočila predsednika in tu želim spregovoriti o prvem eh, trialogu o proračunu, ki je bil v četrtek 27. marca pred komisar Oettinger, Meltiško predsedstvo, in sicer minister za finance Edward Čikluna. Predstavil je smernice, ki jih je svet sprejel 21. februarja. Parlamentarna delegacija pa je tudi pri, predstavila smernice, ki so bile sprejete na plenarnem zasedanju 15. marca. Um, torej, um, razprijeli smo tudi koledar naslednjih sej um, in vas o tem obvestili. Potem, kar zadeva popra popravek proračuna, smo se tudi dogovorili in tudi, kar zadeva učinek um, um, um, sprememb v zvezi s financiranjem agencij. Mogoče pa želi povedati nekaj tudi poročevalec. Hvala, gospod predsednik, bom zelo kratek. Torej, imeli smo um, trialog um, s svetom v prisotnosti komisarja Oettingerja, predstavili smo eh, prednostne naloge parlamenta za proračun naslednje leto in sicer na osnovi smernic, ki so bile sprejete marca na plenarnem zasedanju. Prva prioriteta so rast in zaposlovanje, drugič pa varnost državljanov in eh, rekli smo, da je treba zagotoviti financiranje za raziskave, inovacije, infrastrukture, eh, MSP je boj proti brezposelnosti mladih, kar je velika prednostna naloga parlamenta. Razen tega smo rekli, da si pričakujemo, da bo komisija eh, pomagala tudi kmetom, če jih bo kriza in potem eh, gre tudi za pripravljanje akcije za obrambo in za krepitev eh, južnega in vzhodnega sosedstva Evropske unije, da bi bolje zaščitili tudi meje in zagotovili večjo varnost evropskim državljanom. Komisija eh, želi predstaviti predlog proračuna proti koncu maja in koledar, ki ga je omenil predsednik za proračunski postopek v tem letu, je koledar, ki ga predlagajo koordinatorji. To pomeni, da bomo glasovali o našem stališču o, o proračunu na drugem plenarnem zasedanju oktobra. Spravni postopek bo v steku 21. oktobra in se končal 20. novembra. E, torej, dva spravna sestanka bosta in sicer 9. novembra in drugi sestanek spravnega odbora bo 17. novembra, to je v petek in sicer neposredno po strasburskem tednu v Bruslju. Torej člani eh, morajo videti, da bo ta seja spravnega odbora neposredno po strasburskem tednu v Bruslju. To so moje preliminarne informacije. Hvala eh, gospod, eh, gospodu poročevalcu. Sedaj pa bomo začeli s glasovanjem. In preden eh, bomo začeli s tem glasovanjem, eh, vas prosim, da ustavite kartice v elektronski, v te, ta aparat, tako da bomo lahko upravili preizkus. E, torej, e, odpiram glasovanje, začetek glasovanja. Ali ste vsi glasovali? Ne. Oui. Le scrutin est Konec glasovanja. Gospa, um, vi torej nimate kartice in boste glasovali z dvigom roke. Bom uh, eh, pozoren in vaju gledal in potem pač dodal vajna glasova. Danes eh, bomo glasovali najprej eh, o poročilu gospoda Ashworda. On je hotel um, sodelovati na tem glasovanju, vendar žal je um, ima njegov let zamudo zaradi mgle in ne more priti v Strasburg pred 23. uro danes večer. Eh, ideja, da bi eh, prestavili glasovanje na jutri, to bi eh, vse zelo zapletlo, tudi v zvezi s plenarnim zasedanjem in v soglasju s poročevalcem za proračun Evropskega parlamenta bomo glasovali sedaj o uh, um, um, predlogu za spravo 23. Eh, marca in sicer gre eh, za gospod Bjorn Lüke, eh, nadomišča gospoda Ašvolca in on bo glasoval na, njego, na mesto njega. Torej najprej se moramo izreči, Eh, o um, dogovoru glede eh, priloge ena. Torej, kdo je za ta predlog? Prosim, eh, da dvignete roko. Hvala. In kdo je proti? Hvala. Vzdržani. Ta priloga ena je s tem sprijeta. Sedaj pa po poroč, predlogu eh, poročevalcev priloga 2 eh, za, proti, vzdržani, eh, druga priloga je s tem sprejeta. Sedaj pa bomo glasovali o ostalih predlogih sprememb. Nekateri predlogi so pokriti Eh, s eh, kompromisi. Torej, predlog spremembe 8, kdo je za, proti, kdo se vzdrži, sprijeto 9 za, proti, to bomo prebirili, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja zabrnjeno. 20 proti 13 za. Uh, eh, amanma 11 za. Pardon. Pardonnez-moi. Amendement numéro 12. 12. Za. Proti. Mislim, da je to zabrnjeno. 13 in 14, to je bilo že pokrito s prvotnim glasovanjem, 15 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, to ni jasno in zato bomo glasovali elektronsko. Eh, torej 17 eh, je brezpredmeten, zato ker je bil sprejet predlog 15. Ne. Ne, 17, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. Sprijeto 21 za 15 proti. 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani, sprijeto. 24 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani. To ni bilo jasno, bomo glasovali elektronsko 24. Začetek glasovanja, konec glasovanja. Sprejeto 25 za 11 proti. 25 za proti, vzdržani zavrnjeno. 26 za proti vzdržani sprejeto. Sedemindvajset, štirindvajset smo sprejeli, zato je sedemindvajset brezpredmeten, osmindvajset za, proti vzdržani zabanjeno devetindvajset za, proti vzdržani vzdržani, zavrnjeno 30, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 31, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 32, to je glasovanje po delih, štiri deli, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno, tretji del za, proti, vzdržani, sprejeto, četrti del za, proti, vzdržani, sprejeto, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, ne, to je brezpredmetno, 35 za, sprejeto, proti vzdržani sprejeto. 36 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 37 z ustnim predlogom spremembe gospoda Negriska, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 38 za, ne, to ni e, aktualno, 39 za, proti, vzdržani, sprejeto. 40 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 1. Kompromis 1 za, proti, to, o tem bomo glasovali elektronsko, glasujemo, konec glasovanja.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 vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 55 v dveh delih. Prvi del za, proti, mislim, da je to bilo zavrnjeno, ampak bomo preverili elektronsko glasovanje. Konec glasovanja zavrnjeno. 22 je glasovalo proti 14 za, drugi del za, proti 14. Tudi to ni jasno, ne vidim vseh rok in zato bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Za vrnjeno 22 proti 14 za. 56 za, proti vzdržani zavrnjeno 57 za, proti vzdržani zavrnjeno 15. 58 za, proti vzdržani sprejeto. 60 za, proti vzdržani sprejeto. 61 za, proti vzdržani zabrnjeno. 62 za, proti vzdržani sprejeto. 63 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto. 64 v dveh delih, prvi del, del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 66 s tehnično prilagoditvijo, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 67 v dveh delih, prvi del za, 67 za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 68 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 69 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 71 za, proti, vzdržani, zabrnjeno. 72 za, proti, proti, vzdržani. Zdi se mi, da je to sprejeto, ampak bomo prebirili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. 19 za, 17 proti, 73 za. Proti. Vzdržani. Trinsindeset, kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Štirinsedemdeset je brezpredmeten. 75 in 76 eh, eh, v dveh delih prvi del za proti vzdržani zavrnjeno drugi del za proti vzdržani zavrnjeno 77 za proti vzdržani mislim, da je to sprijeto, ampak lahko pa prepirimo. 77. Konec glasovanja. Zabrnjeno. Zabrnjeno. 18 proti 15 za. 78 za. Proti. In kdo se vzdrži? Zdi se mi, da je to zabrnjeno. 79 za. 79 za. Želite, da preverimo 78? Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno 18 proti 13 za, 79 za, proti vzdržani zavrnjeno 80 za, proti vzdržani zavrnjeno 83 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani. Sprejeto 84. štiriinosemdeset za, proti, vzdržani. To bomo preverili. štiriinosemdeset glasujemo. Skrutaj kljub. Konec glasovanja sprejeto 24 proti 12. E, 85. Ne. E, 85. Torej 83 je bil sprejet. Se upravičujem. Torej je to brezpredmetno. E, 86, 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za proti, vzdržani, sprejeto, 89 za, prezpredmeten, saj smo ravno kar sprejeli. Ne, je kompatibilen z 88, kdo je za? 89, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 91 za. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 93 za, proti, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, ker je to kompromis, bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 23 za, 10 proti, 2 vzdržana. E, sto. Sto. Za. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprejeto. Bomo preverili. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 proti 10. Prosim, da dvigujete roke. 101. Brezpredmeten.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 vzdržani, zavrnjeno. 105 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, drugi del je sprejet. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, kompromis je sprejet. 111 za, proti, vzdržani, 111 je sprejet. Se upravičujem. Zavrnjen je. 112 za, proti, vzdržani, 111 je sprejet. Vzdržani zavrnjeno. Kompromis pet. Kompromis, kompromis številka pet. Kdo je za kompromis pet? Proti. Vzdržani kompromis pet je sprejet. 119 za, proti Vzdržani zavrnjeno. 112. Ne, kaj pravim? 122. Se upravičujem. 122 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del. Dobro, preverili bomo. Prvi del 122. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 21 za, 14 proti. Drugi del, kdo je za, proti, stržani, drugi del je zavrnjen. 146 e, v treh delih, ne, stran 16. Pardonnez-moi. 123, qui est pour 123, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavarnjeno. 124 za? Proti? Vzdržani? Zavarnjeno. 125 za? Proti? Vzdržani? Zavarnjeno. 126 za? Proti? Sprejeto. 129. Kdo je za? Proti. Vzdržane je sprejeto. 130 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 131 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 132 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, vendar preverili bomo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 27 za, 9 proti. To je bil predlog spremembe 134, sedaj 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Se opravičujem. 135 sprejet. 136 in 137 ista vsebina za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. 136, 137. Konec glasovanja sprejeto 26 za 9 proti 138 brezpredmeten 139 brezpredmeten 140 brezpredmeten 141 brezpredmeten 142 kdo je za proti zdržani zavrnjeno 144 za proti, stršani. Mislim, da je zavrnjeno. Bomo preverili. 144. Konec glasovanja. No, sprejeto z veliko večino. Prosim, dvigujte roke. 145 za. Ne, brez predmetanja. 146 v delih, treh delih. Prvi del, kdo je za, proti, sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, sprejeto. Tretji del za, proti, zdržani, mislim, da je sprejeto. 147 v delih. Želite, da preverimo tretji del 146. amadmaja. Glasujemo. Konec glasovanja. 19 za, 17 proti. 167 dveh delih, prvi del za, proti. Mnogi ne dvigujete rok. Prvi del, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, sprejeto. 149 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 20 glasov proti 16. 150 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 151 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 152 za, proti proti, stršani zavrnjeno, 153 za, proti, stršani zavrnjeno, 154 za, proti, stršani zavrnjeno, 155 v dveh delih. Prvi del za, proti, stršani, mislim, da je zavrnjeno, drugi del, kdo je za, proti, stršani, vzdržani, zavrnjeno. 156 za, 156 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 157 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 158 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Vzdržani zavrnjeno 159 za, proti. Vzdržani zavrnjeno 160 za, proti. Sprejeto 161 brezpredmeten, 162 brezpredmeten. Kompromis številka 6 za, proti. Vzdržani zavrnjeno 160 za, proti kompromis šest je sprejet. 173 e, za, proti, kdo se vzdrži, mislim, da je zavarnjeno, vendar to bomo preverili. Preverjamo 173. Konec glasovanja. Se opravičujem, sprejeto z veliko večino 174 za, proti, vzdržani, ne vem, preveril bom, 174, glasujemo. Konec glasovanja, sprejeto 24 proti 10 glasov, 175 za, proti, vzdržani, To se vzdrži zavrnjeno. 176 in 177, kdo je za, proti, sprejeto. 178, brezpredmeten. 179 brezpredmeten, 180 brezpredmeten, 181 brezpredmeten, 182 omaknjen, 183 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 185 za, proti, sprejet, 186 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 187, 88, kdo je za, proti, mislim, da je zavrnjen. 189 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 190 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 191 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 192 in 93 ista osebina za, proti, vzdržani vzdržani sprejet. 194 brezpredmeten, 195 brezpredmeten, 197 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 198 za, proti, sprejet. 201 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 202 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, kdo se vzdrži, sprejet. 203 za, brezpredmeten, kot tudi 204. Sedaj uvodne izjave, predlog spremembe 2 za, proti, sprejet. 3 za, proti, sprejeto. 4 za, proti. Še enkrat bomo preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 20 proti 16. 5 za, proti, stršani, sprejeto. 6 za, proti, stršani, zavarnjeno. 7 za, proti, stršani vzdržani, sprejeto. Ena za, proti, sprejeto. In sedaj pa glasujemo o celotnem poročilu v spremenjeni obliki po imensko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 glasov za, 4 proti, 2 vzdržana. Čestitamo poročevalcu in eh, poročevalcem v senci. Sedaj je poročilo Jose Manuel Fernandez, uporaba sredstv. Uh, eh, solidarnostnega sklada, tu ni predlogov sprememb. Poimensko glasovanje, glasujemo. Um, poročilo Jose eh, Manuel Fernandez, uporaba sredstev solidarnostnega sklada Cipr-Portugalska. Glasujemo. Sprejeto 35 glasov za, en proti. Čestitke. Potem pa poročilo eh, našega splošnega poročevalca Jensa Gajerja. Eh, sprememba proračuna številka ena. Tu imamo eno tehnično spremembo, o kateri ne glasujemo, sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu po imunsko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 35 za, 1 proti. Čestitke poročevalcu. Potem pa poročilo Viktorja Negreskuja o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji. E, tu imamo predloge, štiri predloge sprememb. Ena za, proti, zdržani, sprejeto. Dva za, proti, zdržani, sprejeto. Tri za, proti proti, sprejeto štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedaj pa v celotnem besedilu po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 30 za, 5 proti, 1 vzdržan. Sedaj pa Eh, poročilo Sigfrida Mürešana o makrofinančni pomoči Republiki Moldaviji, predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 17 za, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 6 za, proti, vzdržani. Preverili bomo. Preverjamo 6. Glasujemo. Zavrnjeno. 22 proti 11 za, 7 eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdržani sprejeto. 12 za, proti, vzdržani sprejeto. 2 za, proti, vzdržani sprejeto. 13 brezpredmeten, 3 za, proti, vzdržani sprejeto. 14 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani. Opravičujem se, vendar nisem videl, kje je bila večina. Prosim, elektronsko preverjanje glasujemo. Konec eh, glasovanja. Sprejeto. 19 za, 16 proti, sedaj pa v celotnem besedilu v spremenjeni obliki po emensko glasovanje glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. Sprejeto 29 za, 6 proti. Čestitke poročevalcu. Sedaj pa poročilo gospe Nirjada. Spodbujanje internetne povezljivosti v lokalnih skupnostih. Predlog spremembe številka 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, eh, sprejeto, eh, 40 za, proti, eh, vzdržani, zavrnjeno, 41 za, proti, sprejeto, 42 za, proti, mislim, da je zavrnjeno, preverili bomo, preverjamo 42 za. Le scrutin est clos. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 eh, proti, 15 za. Predlog spremembe 8. Ustni predlog spremembe za. Proti, zdržani, sprejeto. Triinštirideset za, proti, vzdržani, sprejeto. Devet za, proti, vzdržani, sprejeto. 44 za, proti, sprejeto. 45 za, proti, sprejeto. Kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave 12 za, proti, sprejeto. 13. O tem bomo glasovali pozneje, kajte to bo pokrito s kompromisom 7. Kompromis 2 za, proti, zdržani sprejeto. Kompromis 3, ne, predlog spremembe 17, 17 za, proti, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, proti, stržani, sprejeto. Kompromis štiri za, proti, stržani, sprejeto. Šestindvajset za, proti, vzdržani, sprejeto. Sedemindvajset za, proti, sprejeto. Kompromis pet za, proti. Preverili bomo, ker je to kompromis. Elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjeno 28 eh, proti 8 za. Predlog spremembe 2 za. Kdo je za predlog spremembe 2? Ja kajti to je pokrival kompromis 5, ker pa ta ni izglasoval, moramo glasovati o posameznih predlogih sprememb. Torej dva, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 28 za, proti, zavrnjen. 29 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Mislim, da je zavrnjeno, to bomo preverili. 29. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno z veliko večino. Predlog spremembe 3. Ustni predlog. Kdo je za? Proti. Zdržani sprejeto. 30 in 31 sta brezpredmetna, kompromis 6 za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejeto. Ta pokriva tudi eh, predlog spremembe 13, ki smo ga izgledali eh, eh, preskočili prej. 11 in 37, 38 eh, za, proti, zdržani, sprejeto. 6 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 11 je pokrit. 11 je pokrit. Sedaj pa glasujemo o celotnem besedilu v spremenjeni obliki. Po imensko glasovanje glasujemo. Konec glasovanja in s tem je besedilo spreto 33 za, 2 proti, čestitke poročevalcu. Torej, Potem gre tu za um, sklad za prilagoditev globalizaciji. Uh, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? konec glasovanja. 29 za, 3 so se vzdržali, en glasoval proti. Potem eh, pri drugih razdelkih ni vprašan, eh, ni prošen za transfer in tudi ne um, prošen v zvezi z nepremečninami. Končali smo s tem z glasovanjem. Naslednji sestanek bo 24. in 25. aprila. Eh, s tem, eh, gospi in gospodje, lahko končamo sejo za danes in vam želim lep večer.